8. aprila tudi tukaj imamo pisni postopek. Predsedujoči je pisal predsedniku Tajanju, da bi podprl obeležitev 30. obletnice Konvencije Združenih narodov o pravicah otrok in sicer, da bi to obeležili v Evropskem parlamentu. Ali lahko to odobrimo? Čudovito, poleg tega pa nas čaka čaka še odobritev določenih delegiranih in izvedbenih aktov. 12. aprila ste to prijeli v okviru našega novičnega. Poleg tega pa nas čaka še elektronsko glasovanje, s katerim bomo začeli čez nekaj sekund. Ja, vseh teh delegiranih aktov nisem prebral na glase, jih tudi sedaj ne bom. Ampak na hitro bi vam želel sporočiti, da je to tudi zadnji sestanek odbora Libe. In sicer imam tukaj dve strani delegiranih aktov, namesto tega pa bi se vam raje zahvalil. Malo seveda tudi potrpite z mano, da bom dolgo govoril, ja, malo vas gledam in že vem, kaj si mislite, kaj bo pa sedaj povedal. Pet let sem z vami, to je seveda zelo dolgo časa za predsedujočega odbora Libe, kajti vsi vemo, da je odbor včasih zelo intenziven. Moram pa povedati, da mi je bilo v čas, da sem predsedoval temu odboru. Sem tudi bil v ostalih odborih, ampak tukaj ste res tako zavezani. Vedno nas je čakalo ogromno dela tudi na področju migracij, digitalizacije, vladavine prava. Potem smo imeli tudi posebna priporočila za posamezne države članice, trialogi. Letos pa smo imeli res ogromno dela. No, sedaj smo mi pravkar povedali, da ne smem predolgo govoriti. Jaz se, se vedno trudim, da bi bil kraten, ampak drugi mi res ne pomagajo pri ničemer. No, ampak danes so mi vse pomagali in so mi dejali, da moram biti krajši. Poleg tega je tukaj tudi zapisano 200 trialogov. 200 trialogov. Ja, to je pa res ogromno trialogov. Mi imamo največ trialogov od vseh odborov. Včasih poslanci pravijo, da če si v odboru Libe, boš res garal. Sej ne gre za to, da se hvalimo s tem, ampak res naš odbor je najbolj zaposlen, naš dnevni red je najbolj natrpan. Za poslance pa to pomeni, da je tudi eh, za vas to delo se zelo natrpano, kaj te vem, da delate še v ostalih odborih. Nočem biti preveč čustven, ampak v zadnjih petih letih sem res veliko častjo opazoval vaše delo. Ja, tudi eh, dobil sem nekaj prijateljev iz ostalih političnih skupin. Seveda razumem, da vse vedno ne teče najbolje, zaradi tega, ker se tudi mi razlikujemo. Ampak včasih se prepiramo, predvsem zaradi tega, ker se borimo za svoje cilje. Recimo Sofija vedno na koncu komisije zastavlja kakšna težavna vprašanja. Sam sem se zelo dobro usposobil in sem lahko v zadnjih petih letih obvladoval vse te situacije. Ne vem, zakaj je Sofi tukaj tako naporna, ampak recimo na moji televizijski postaji pa je tako prijazna in nedolžna. Kakorkoli res lahko štejem v čas, da sem predsedoval v tem odboru. Ne smemo pa pozabiti na so osebe, tudi na vodstveno osebe, ki sodeluje v trialogih. Vem, kako se tudi poteka. Ja, vem, da so včasih pogajanja zelo naporna, trialogi so tudi zelo naporni. Jože, prosim, da ne zapustiš dvorane, sedaj vedno to počneš, ampak sedaj moraš potrpeti z mano. Se pravi, vsem bi se rad zahvalil viš vodstvenemu osebju, gre za samo eno besedo, res najlepša hvala zlasti, ker smo v zadnjih mesecih res garali. Poleg tega bi se rad zahvalil Adamu, Mariji, Selin, za vso. So njihovo delo, pa tudi vsem ostalim, ki so nam stali ob strani. Moram še kar povedati, da je odbor Libe res eh, zelo intenziven. Takoj, ko omeniš, da se na odboru Libe imajo drugi kaj zapovedati, rečejo, ja, res ogromno delaš in smo zelo prepoznavni. Ja, mislim, da je naš odbor zelo dober. Antoine, rad bi se ti zahvalil, vem, da bo Antoine malo sedaj zardel, ker je tako skromen. Ja, kot veste, nisem zelo britanski, sem zelo čustven. Moram povedati, da je Antoine v tem času tudi spoštoval vse visoke standarde Evropskega parlamenta. Pomislite na vse trialoge, ki trajajo 24 ur. Nekdo pač mora te trialoge voditi in brez njega nam tudi ne bi uspelo. Zato bi se mu rad tudi osebno zahvalil. Bil je moja skala, moj stebr prosim, da ste tudi ponosni na delo, ki ste ga opravili v zadnjih petih letih v odboru Libe. Ja, razumem, da smo imeli včasih zelo kontroversna pogajanja, morda drugim poslancem včasih naše delo tudi ni všeč, ampak res naš odbor je ključnega pomena za Evropski parlament. Še enkrat najlepša hvala za vaše delo na področju zasebnosti digitalizacije, vladavine prava in migracij. V naslednjem sklicu parlamenta bodite pozorni na to, koliko poslancev se želi pridružiti odboru Libe, če ga bomo imeli, kajti v tem odboru res vlada akcija. Sem, ki se boste vrnili zbirati zaželel ogromno uspeh, pa tudi tistim, ki se ne bodo. Sam ne bom nič dejal, kaj bom počel, sam v prihodnosti bom pa nekako vseeno obdel nad svetom in tuskom. Še enkrat najlepša hvala za res izjemnih pet let, ki sem jih preživel z vami. Eh, Zdaj no, no, no, pa bomo glasovali, bomo tako glasovali. Imamo eno glasovanje, ki je tukaj zelo preprosto. Kar poročevalca ni tukaj, to je nekaj običajnega. Vse to ni nič slabega, kaj ti radi spoštujemo samo tradicijo. Glasujmo. And the vote is closed. Koniec glasovanja. And no abstentions. The final vote of our committee after five years. Thank you very much, colleagues. Vzdržano, to je tudi zadnje glasovanje v eh, sklicu tega parlamenta za naš odbor. Sedaj pa bom dal besedo Birgit. protesto. Protesto. Uh Dragi kolegi, drage kolegice, potem prelepem govoru bomo nadaljevali z našim dnevnim redom. V zvezi z pogajanji, ki sedaj potekajo četrtek, Julija je naš parlament sprejel osem resolucij, potem ko je komisija podala priporočila za sklenitev mednarodnih sporazumov glede izmenjave osebnih podatkov med Europolom in osmimi ostalimi državami z Egiptom, Izraelom, Alžirijo, Jordanijo, Libanonom, Marokom, Tunizijo in Turčijo, seveda za namene kazenskega pregona. Moram povedati, da sem sama bila tudi poročevalka za vseh osem poročil. Poleg tega je parlament podal tudi nekaj priporočil za pogajanje. Poleg tega pa je tudi povedal, da je sklenitev teh sporazumov nekaj, kar mora biti povezana s tem, da bo Evropski parlament sodeloval v teh pogajanjih skladno z členom 218 pogodbe o delovanju Evropske unije. V tem času pa je svet tudi sprejel pogajalske direktive. Komisija se je začela že pogajati z eno državo, se pravi Turčijo in Komisija je ta teden v Ankaro poslala tudi misijo, pogajalsko skupino. Komisija nam bo o tem tudi poročala, poleg tega pa nam mora tudi nekaj povedati v zvezi s pogajanji z ostalimi sedmimi državami. In gospa Cecilija Verklejk bo sedaj dobila besedo, da nam nekaj pove o poteku teh pogajanj. Deset minut bo imela na voljo, potem pa bom dala besedo poročevalcem v senci, izvolite. Hvala za besedo, hvala, da ste tako dobro predstavili sebino. Drugi krok pogajanj s Turčijo je potekal prav ta teden, 9. aprila. Naši kolegi so uh, se pogajali zjutraj in v Ankari so popoldan tudi obiskali Turčijo neke organe za nadzor in za varstvo podatkov. Toliko o Turčiji. Je pa res, da ima komisija tudi mandat za pogajanja z sedmimi državami, poleg Turčije, ampak tukaj vam ničesar ne morem povedati, kaj ti do pogajanj še ni prišlo. Lahko pa vam povem, da smo se decembra sestali s predstavniki vseh držav in na teh srečanjih smo jim urisali tudi glavne obrise sporazumu, pa tudi povedali smo jim to, kaj si komisija želi od njih, tako da sem lahko zelo kratka glede ostalih držav. So, sure the... Res bi bilo dobro, da nam komisija nekaj pove o tem, ali si je zastavila kakšen časovni rok za pogajanja, kdaj jih nameravate začeti, zaključiti in kaj bodo tudi najbolj ključna vprašanja pri pogajanjih. Morda te nisem najbolje poslušala, ampak res bi si želeli vedeti, kdaj bo komisija začela in končala pogajanja in kaj so glavni problemi kajti vsi vemo, da so razmere v vseh državah zelo različne, včasih tudi težavne. Tako da komisija, prosim, na hitro nam povejte nekaj o sami časovnici. Ja, prav imate, ko pravite, da se te države med sabo razlikujejo. Kaj so največji izzivi, vse bo odvisno od same države, s katero se bomo pogajali. Ta teden so v Izraelu potekale volitve in zato Izrael sploh ni hotel se sedaj pogajati z nami. Bomo videli, kaj se bo zgodilo po volitvah, glede nadaljnih pogajanj. Glede same časovnice vam moram povedati, da si še nismo zastavili nobenih časovnih rokov. Vse je res odvisno od posvetovanj in usklajevanj v vsaki državi, na to mi ne moremo vplivati. Sicer smo se hoteli z njimi pogovoriti in določiti časovne roke, ampak do sedaj nam to ni uspelo. Se pa strinjam z vami, dobro bi bilo imeti nek časovni ukvir, ampak to nam do sedaj še ni uspelo. Najlepša hvala gospod Teri Kapras. Ste poročevalec v senci, bi želeli kaj dodati k celotni razpravi. Hvala za besedo. Ja, nekaj vprašanj pa imam. Mehanizem Združenih narodov za človekove pravice in tudi vodilne nevladne organizacije so povdarile, da obstajajo pomankljivosti na področju človekovih pravic skoraj v vseh državah, s katerimi se komisija pogaja. Glede pravice do zasebnosti, poleg tega pa so Združeni narodi zabeležili kršitve strani organov kazenskega pregona. Te države tudi nimajo ustrezne zakonodaje na področju varstva podatkov in zdi se mi, da bo komisija s temi sporazumi še oslabila in poslabšala položaj človekovih pravic. Turčija, Maroko in Egipt so najbolj problematične države. Predpogoj za sklenitev teh sporazumov je, da te države popolnoma izpolnjujejo standarde na področju človekovih pravic, tako v teoriji, kakor tudi v praksi. Zanima me, komisija, kako boste poskrbeli za spoštovanje teh načel. In za izpolnitev vseh teh pogojev. To je moje prvo vprašanje, pa še drugo vprašanje. Številne države, Egipt med njimi, uporab, bile obsodbe, ki so povezane s terorizmom, za zaustavitev opozicije in za zaustavitev zagovornikov človekovih pravic. Zanima me, kako izmenjava podatkov z Europolom ne bo pravzaprav še okrepila te represivne politike. Najlepša hvala. Mislim, da je to vse strani poročevalce v senci, tako da bom dala besedo ponovno predstavnici komisije. Hvala za besedo, hvala tudi za to zelo pomembno vprašanje. Ne smemo pa pozabiti na mandat sveta, pa tudi na priporočila Evropskega parlamenta. Oba mehanizma sta tukaj zelo jasna glede varstva podatkov in zakonodaje na tem področju, lahko povem, da se o tem sedaj pogajamo s Turčijo. Imamo tudi notranje razprave, ki eh, so namenjene sami reformi o zakonodaji na področju varstva podatkov to ni povezano samo z Europolom, ampak ima tudi širše posledice. Tako da popolnoma razumem, kaj ste dejali. Enako velja tudi za priporočila parlamenta. Vse je tudi sestavni del našega mandata in to bomo spoštovali. Vse bo tudi odraženo v samem sklenjenem sporazumu s Turčjo in z ostalimi državami. Najlepša hvala. Ne vem, če je gospod Teri Kabras najbolj navdušen nad tem odgovorom. Imam še eno vprašanje v zvezi s tem. Ali bodo ti mednarodni sporazumi vključevali vse, vsa priporočila nadzornika? za varstvo podatkov v Evropski uniji. Hvala. Ja, to je zelo zapleteno vprašanje, kajti nikoli ne vemo, kako bodo ta pogajanja potekala. Ja, tukaj se strinjam s tem, kar je povedala predsedujoča, ampak moram vseeno povedati, da se trudimo za to. Želimo si, da bi bilo vse vključeno v ta pogajanja sporazum. Ne vem pa, ali nam bo to uspelo. To je nekaj drugega. So pa to inštrumenti, ki jih uporabimo za pogajanja pri s temi državami, ko sem že povedal na začetku, s Tučijo smo šele začeli s pogajanji in to je tudi sestavni del našega mandata, vsa ta priporočila. Ne vem pa, ali nam bo uspelo vključiti vsa priporočila v končni sporazum, vse bo odvisno od pogajanj in od celotne analize. Komisija, ne pozabite na to, da si parlament želi sodelovati biti v vseh etapah pogajanj, skladno z členom 218. Želimo, da nas proti obveščate tudi pisno, če se bo kaj zgodilo v naslednjih tednih, še bolj pomembno pa je to v novem sklicu Evropskega parlamenta, ko se bodo ta pogajanja tudi zaključila. Najlepša hvala. Sedaj pa se lahko lotimo naslednje točke na dnevnem redu. Nekaj bomo slišali o šengenskem nadzoru, o tem bi se morali pogovarjati ob 20 do 11. Carlos Cuello se nam bo pridružil čez pol ure in potem bomo nadaljevali za naslednjo točko na dnevnem redu 20 do 11.

So, colleagues, um, I think we can... Kolegice in kolegi, mislim, da lahko nadaljujemo danes z našnjim sestankom. Slišali smo lep govor uh, našega predsednika Kloda Morajša, kajti to je zadnji sestanek odbora Libe, predno uh, se odpravimo na volitve in kampanje. Naj še tudi pozdravim naš uh, novega kolega Hansa, ki se nadomešča Ivarja Padaja, ki se je vrnil v nacionalni parlament. E, torej nekaj zadnjih tednov v parlamentu boste tukaj in potem e, mogoče tudi po novih volitvah dobrodošli v odboru Libe v tem zanimivem obdobju. Glede na to pa gremo naprej na točko dnevnega reda, to je delovna skupina o pregledu Schengena. Eh, od ustanovitve te delovne skupine leta 2016 pod vodstvom Karlosa Koelja pa predsedovanjem, je ta skupina bila zelo aktivna pri analizi mnogih dokumentov, ki so prišli v parlament, glede rezultatov evaluacije Schengna in povezanih tem. Veliko dela je bilo upravljeno na to specifično temo in neposredno bi vam dala besedo, da nam date pregled zadnjega dela zadnjih dogodkov v tej skupini. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Eh, z veseljem bom poročal o delu delovne skupine za nadzor eh, Schengna. Eh, sedaj je prišel čas po zaključku tega sklica, da se obrnemo v prihodnost. Ukvarjali smo se praktično z vsemi vidiki, dobili smo informacije od Evropskih komisije, predsedstv držav in držav članic. Eh, pogovarjali smo se z eh, direktorico eh, Frontexa, z Europolom in z Agencijo za temeljne pravice. Razen tega je parlament sprejel svoje prvo letno poročilo o stanju Schengna, ki je posledica zahtev naše delovne skupine in sam sem imel čas tukaj biti poročevalec. Glavni namen tega, eh, te delovne skupine in sekretarjata je bil dosežen. Zares smo delali kot dobra skupina, dober tim in zato sem hvaležen. Tri zadeve pa se mi zdijo še posebej pomembne. Prvič, delovna skupina, kot se je vedelo, eh, meni, da je veliko treba narediti, da ustrezno zaščitimo in najbolje eh, ohranimo prost eh, pretok eh, ljudi oziroma gibanje. Dodatne informacije pa so zato bile potrebne. Parlament pa je bil in se vedno znova sooča z omejitvami, kaj lahko naredi z prijetimi informacijami. Komisija je vedno bila z nami pripravljena sodelovati in nam omogočati dostop, ne sicer vedno do tiste mere, kot smo si želeli, vendar naše sodelovanje je bilo dobro. Kljub temu pa naš dostop do informacij je v veliki meri odvisen eh, od te sposobnosti, kako procesirati prijete informacije. Več resursov potrebujemo za to in eh, boljše urodje pa tudi boljše eh, spremljanje v državah članicah. Drugeč, eh, od ustanovitve te delovne skupine je nastal nov inštrument eh, in sicer ocena oziroma Evropska obaljna in kopenska straža. Tudi tukaj potrebujemo več sposobnosti procesiranja. Eh, kljub različnim um, namenom pa se ta povezuje z šengenskim mehanizmom, ta instrument moramo bolj natančno pregledati. In ne nazadnje, ponosen sem za nadelo, ki ga je delovna skupina opravila in mislim, da moramo še naprej v to smer delati v naslednjem sklicu. Parlament bo šilja pomemben signal, če pravi, da eh, bo odigral svojo vlogo pri zaščiti Schengena. Zaradi tega v naslednjih tednih nameravam napisati pismo predsedniku Morajšu in našteti, naredili, kaj smo naredili, pa tudi, kaj naj bi delovna skupina tudi v prihodnje delala. E, pri tem računam na gospo e, Vrže na ta način bomo po moje najbolje zagotovili, da se nadaljuje delo v naslednjem sklicu eh, na področju Schengna in da se tukaj naredijo naslednji koraki. Kolegice in kolegi, najlepše hvala za vaše prispevke in sodelovanje. Eh, hvala, gospod Keljo, za ta eh, pregled velikega števila izzivov v povezavi z Schengenskem prostoru oziroma območju. Eh, Sprva dajem besedo koliko Lopes Aguilarju za eno minuto. Eh, Najlepše hvala. Eh, hvala Karlosu, da je ohranil libe pri življenju do zadnjega trenutka. Ni nas več veliko tukaj, ampak se še vedno držimo. Želim vam se zahvaliti in pozdraviti vašo prisotnost danes tukaj. Naj bi samo, naj, naj še dodam k temu, kar si rekel. Rekel si, da je Schengen največja pridobitev evropskega procesa kadarkoli. Ja, to je nekaj, kar evropski državljani najbolj cenijo. In to ne kar tako. To veliko pomeni svoboda gibanja in zunanje meje Evropske unije naj le dodam, da smo naredili vse, kar smo lahko, da Schengen ostane na nogah, da šengenski aki ohranimo. Svet ni postopal tako. Schengen je bil moten z strani pomembnih držav članic in sami smo temu bili priča. Večkrat smo bili v Strasburu eh, oziroma šli, šli smo na zasedanje v Strasbur, pa smo na poti morali pokazati svoj eh, dokument, kar pomeni, da je bilo nekaj narobe ravno tako eh, naredili smo vse, da bi to ohranili, predvsem eh, v okviru sprejetja eh, interoperabilnostnega paketa EURODAC, ETIS, ECRIAS in tako dalje. In tudi izmenjave PNR eh, podatkov med državami članicami so sedaj zaščitene z tehnologijo in informacijskimi sistemi najnovejših generacij. In svet je eh, moral narediti svoje delo, ta še vedno ostaja, in to je ohraniti oziroma ponovno vzpostaviti povezanost Schengna. Upam, da se bo to v naslednjem sklicu vendarle zgodilo. Ehm, mi v parlamentu, tako kot ti, Carlos, smo vse čas temu bili predani, da ehm, Schengen vrnemo v njegovo začetno obliko. Veliko lahko rečemo tudi o eh, evropskih eh, mejah in eh, obalni in kopenski stavbi. Eh, straži. Eh, seveda eh, je Frontex je postal zastarela agencija, sedaj imamo novo agencijo o temeljnih pravicah in na koncu naj samo še dodam, da v teh zaključni fazi dela tega sklica, ko govorimo o tem, kar je doseženo, da smo še vedno predani temeljnim pravicam, vrednotam Evropske unije. Zahvalil bi se vsem in mislim, da smo lahko vsi ponosni, da smo kot Evropski eh, parlament podprli območje mm, pravice, eh, svobode in notranje zadeve. Najlepše hvala in sedaj eh, Marija Kristin teži izvoli. Merci, madame. Voilà gospa predsedujoča. Ne bom več kandidirala, zato sem prepričana, da ne bom več v novem mandatu. To je pač moja izbira. Ampak zahvaliti se želim vsem, tako zaposlenim, kot tudi tolmačem, vsem, s katerimi smo sodelovali. Sodelovala sem prav z vsemi, In še posebej se želim zahvaliti gospodu Koelju. Dobro ve, da z veseljem sodelujem z njim, čeprav nimava enakih političnih prepričanj. Oba želiva zaščititi Schengen in prost pretok ljudi in poskusili smo poskrbeti v deljeni skupini, da bi države članice spet uvidele luč. Z veseljem sem so podpisala to pismo, kaj ti. Mislim, da je prav, da pustimo neko sled za seboj kot delovna skupina in to je zelo pomembno. To je pomembno tako za zdaj, kot tudi za naslednji mandat. Rezultat je pač takšen, kot je, ker eh, svet ni želel podpreti poročila Fajon, Škoda, da tako, kaj ti poročilo je bilo razumno in ne moramo več pustiti, da bodo države članice spet vzpostavile nadzor na notranjih mejah, kakor se zdi, da želijo. V nekaterih državah res to želijo storiti, želijo ponovno uvesti nadzor, čeprav je to v pravnem redu zapisano, da lahko torej ljudje se prosto gibljajo po šengenskem prostoru. Gospod Aguilar, ne vem, ali bomo lahko z vso tehnologijo izboljšali življenja. Mislim, da bo šlo na slabše in upam, da ne bomo čez nekaj let govorili o tem, kakšne posledice bo tehnologija pustila na naših svoboščinah in temeljnih pravicah. Včasih pretiravam, kaj ti govorim bolj s srcem kot z glavo, ampak tukaj res mislim, da govorim z razumom. Vzpostavljamo velikega brata, posledic ne poznamo in škoda, da nismo poslušali opozoril Agencije za temeljne pravice ter Evropske agencije za varstvo podatkov, pa tudi nevladnih organizacij. Vsi nas opozarjajo na posledice pretirane uporabe tehnologije. In gospod Lopes Aguilar, opozarjam vas, da nimamo dveh sedežev parlamenta, ampak samo enega v Strasburu. Zaenkrat se to še ni spremenilo. Želje niso realnost, morda se bo o tem kdaj govorilo, zaenkrat je sedež. Uh, parlamenta v Strasburu. Tako pač je. Hvala lepa, hvala Antoine, hvala Katrin, hvala vsem ostalim in se vidimo naslednji teden in morda še kdaj drugič. <laughs> So, not... ja, čeprav to ni tema en sedež eh, Evropskega parlamenta, Eh, naj se spomnimo, da imamo različna mnenja, da smo upravičeni do različnih mnen in da je sedež tam, kjer bi moral biti. Ampak to ni samo vprašanje sedeža parlamenta, ampak tudi vseh drugih inštitucij, z katerimi delamo in kako bomo organizirali svoje delo vendar sedaj govorimo o šengenskem območju. To je tema in glede na to, kaj sta rekla Juan in Marie Kristin, mogoče bi se na to odzval kolega Carlos Coelho. Hvala. Eh, hvala za prispevke eh, obeh kolegov. Oba dva sta pravzaprav povedala nekaj, kar je res. Problem Schengna ni bil problem parlamenta. Mi smo eh, naredili vse, da bi ga postavili na noge. Svet je tisti, ki se te teme ni lotil tako kot mi in tu je velika razlika med obema inštitucijama. Oba dva sta omenila interoperabilnost. Jasno je, da je ta parlament dal komisiji to, kar je od nje ga zahtevala, vendar pa je svet pozabil, eh, namreč govorimo o eh, svobodi, varnosti in pravici. To so tri dimenzije in komisija se, oziroma svet se je ukvarjal le z varnostjo. Ko smo se lotili eh, svobode in pravice, oziroma ko se je svet tega loteval, ni bil tako učinkovit. In tukaj imate lep primer. Nov Frontex, nova agencija komisija je predlagala in mi smo bili uh, veseli s tem predlogom, naredili smo, uh, kar uh, so od nas želeli in um, svet je to pre, podprl. Isto se ni zgodilo na področju azila, tam smo optičali pod političnimi pritiski in ni prišlo do rešitve, ki bi jo podprle svet in parlament in sramota je pač, da se je tako zgodilo. Ko govorimo o šengenskem prostoru, govorimo o srčeki naših vrednot in to je boj, eh, ki ga moramo ponosno nadaljevati na pravi način in prepričan sem, da bodo kolegi nadaljevali to delo kot je treba. Najlepše hvala, hvala vsem eh, kolegicam in kolegom. Eh, kolegu se zahvaljujem, da je tako pogosto eh, sodeloval na raznih sestankih, ki niso bili tako vidni v javnosti. To je pomembno delo, ki se bo nadaljevalo. Mislim, da se vsi strinjamo, da je svoboda gibanja v šengenskem območju ena največjih vrednot in dosežkov, ki jih imamo. Zagotoviti moramo, da se to delo nadaljuje tudi glede na vse izzive na področju varnosti če bodo znotraj Evropske unije izginile odprte meje, bo to imelo zelo veliko negativnih posledic. Torej, delo moramo nadaljevati in mogoče bomo v naslednjem sklicu odkrili oziroma ugotovili, kaj se dogaja znotraj sveta. Svet je namreč zelo netransparenten, nepregleden. Uh, pogledati bi morali tudi njihove poslovnike, načine dela, mislim, da so tudi oni tam nekako obtičali. Moje osebno mnenje pa je, da moramo eh, zmanjšati moč samih držav članic. Države članice so tiste inštitucije, ki lahko delujejo brez Evropske unije, kar je lahko samo po sebi problem. Veliko dela je pred nami na šengenskem območju, pa tudi znotraj inštitucij in med njimi. Popolnoma se strinjam, da je treba z tem delom nadaljevati tudi v okviru te delovne skupine in upam, da bomo to vsi še naprej spremljali. Celo tisti kolegice in kolege, ki mogoče ne bodo uh, prišli v naslednjem sklicu v ta parlament, ampak da bodo ostali dovolj uh, kritični uh, in pozorni tudi zunaj parlamenta. Sedaj pa imamo spet. Uh, nekih deset minut eh, časa za kavo. Naslednja točka dnevnega eh, reda eh, je taka spet, da pričakujemo, da pride poročevalec in torej deset minut imate na voljo za kavo ali karkoli drugega. Ja, ampak ja, der Punkt ist So do Yes, So dear colleagues, um Kolegice in kolegi, če se strinjate, lahko začnemo z deveto točko. Hvala kolegici, da me je nadomestila pri predsedovanju pri nekaterih točkah. Naslednja točka. Eh, Sofija bo nadomestila gospo Vikstrom. Zahvaljujem se ji. In Sofi bo poročala o trenutnem stanju med eh, inštitucionalnih pogajanj glede eh, migracijskega dosjeja. Zadnji protokol je bil, trialog je bil 31. januarja, dosežen je bil dogovor med parlamentom in svetu. Eh, Koreper je potrdil dogovor februarja. In parlament naj bi sedaj tudi podprl ta sporazum. Sofi bi nam še ti kaj dodatno povedala. Ja, eh, hvala, Klod. Prebrala bom izjavo eh, gospe Vikstrom, ki se opravičuje, da je danes tukaj ni. Naj eh, bi se zahvalila za odlično delo in podporo poročevalcem, usencem in njihovim timom. Zadnji mm, dosje je bil obravljan 31. Eh, eh, eh, januarja. Koreper je tudi to pripravljen, ugotovil, da v svetu ni potrebne večine glede um, dogovorjenega besedila. Predsedstvo je imelo bilateralne sestanke v zadnjih sestankih z, uh, tednih z um, posameznimi državami članicami. 25. marca smo uh, e, dobili informacije, da je novo besedilo. Um, usklajeno z novo, z strani držav članic, kar pa pomeni bistvene spremembe glede na osnovno besedilo. Uporaba te uredbe bo uh, preložena še za eno leto in države članice ne bodo uh, prosile eh, samo za odlog za dve leti, ampak po modelu 3 plus 2. Nekaj pomislekov je še vedno bilo glede eh, eh, hrambe statistik in pilotnih projektov. Novo besedilo je lahko osnova za nov trialog. Evropski parlament si želi konstruktivno iskanje rešitve oziroma njegovo izvanje, vendar pa eh, še enkrat smo dobili informacijo, da na Koreperu ni bila dosežena kvalificirana eh, večina. Eh, Španija je spremenila svoj položaj in postala proti. Belgija, Češka, Nemca, Malta, Slovaška in Španija so tiste države, ki imajo močne statistične urade, ki bi lahko eh, zlahka izvedle majhne spremembe, ki jih predmeva nova uredba. Namesto tega pa so se odločile, da ne bodo zagotavljale pomembne statistike na enem najpomembnejših eh, področji delovanja Evropske unije brez kakršnekoli uporabe smiselne utemeljitve. Gospa Vilkstrom ugotavlja, da je tako obnašanje popolnoma nesprejemljivo in eh, Evropski parlament vsakič poskuša biti konstruktiven in pragmatičen, medtem ko komis, države članice in e, svet ne sodelujejo v dobri veri. Zato ta dosje ne bomo mogli zaključiti v tem sklicu. E, bo sicer na plenarnem e, zasedanju naslednji teden, da zaključimo prvo branje na osnovi poročila, ki je bil z veliko večino izglasovano v. Um, odboru Libe. V drugem branju Evropski parlament ne bo imel nobenega trialoga, ker očitno svet ni pripravljen v dobri veri z nami se o tem pogajati. To je nažalost, če osebno mnenje izkažem, pač uh, odraža nefunkcionalnost sveta na, kot na drugih mnogih dosjejih in s tem se moramo začeti ukvarjati uh, po uh, volitvah, kajti to uh, vpliva na. Um, delovanje Evropske unije kot celote. Hvala, gospa Intveld, popolnoma se strinjam z vašim mnenjem o svetu. Ja, popolnoma so disfunkcionalni gospa Vikstrom eh, eh, še posebej pozna to, ta problematiko, ta dosje in res je sramota, da se ta vzorec eh, ponavlja. Pa ta dosje sam po sebi ni, ne vem, kako kontroverzen. Smo veliko dosegli, vseeno ampak res nam ni treba v parlamentu o tem nadelo, nadolgo in široko razpravljati. Zahvaljujemo se torej gospe Vikstrom in se ji zahvaljujemo za vse delo, ki ga je opravila in hvala uh, Sofi, da si jo zamenjala. Tvoje uh, komentarje bomo zabeležili in jih upoštevali v naslednjem sklicu. Potem je pa sedaj deseta točka dnevnega reda. To je sporočilo uh, Evropske komisije, nadaljna krepitev vladavine prava v Uniji. Tukaj je, so predstavniki komisije, ki bodo govorili o prv, osnovnih elementih tega sporočila. Gospod uh, Slith uh, je uh, direktor uh, za uh, migracije in drugo. In, uh, spremlja ga njegov kolega, gospod Krebet. Torej, dajem, hvala, da ste prišli in dajem vam besedo. So colleagues, you all have the communication. Oziroma, komu sporočilo imate, bilo je uh, razdeljeno, torej gospoda eh, Slita bom poprosil, da začne z prvo predstavitvijo. Thank you very much. Najlepše hvala, gospod predsednik. Hvala za to priložnost, da nakratko predstavim to sporočilo Evropske komije vašemu odboru danes. Pod naslov je trenutno stanje in možni naslednji koraki. Sam bom govoril o trenutnem stanju, eh, Manuel pa bo eh, spregovoril nekaj besed več o možnih poteh za prihodnost če poskušam povzeti celotno sliko, ki jo riše ta sporočilo, bi rekel naslednje. To je neko, um, neko pomnik, zakaj je vladavina prava tako pomembna za Evropsko unijo. Seveda gre za vprašanje vrednot in v naši eh, pogodbi o delovanju Evropske unije to črno na belo eh, zapisano v drugem členu, kar je tudi ključni razlog, zakaj Evropska komisija eh, to eh, smatra kot bistveno področje za unijo. Obstaja pa tudi še zelo praktičen razlog, kajti od tega je odvisno delovanje Evropske unije in zaupanje med sebojno, med državami, članicami in delovanje e, notranjega trga. Imamo pa seveda tudi ekonomski vidik, ne samo vladavino prava, kajti vladavina prava se lahko prenese v neposredne gospodarske stroške. Komisija to uh, razume kot vedno pomembnejše uh, na agendi Evropske unije kot celote in njenih inštitucij. In to eh, je tudi izrazila v sporočilu. Rezolucija Evropskega parlamenta iz leta 2016 je tudi na to temo zelo jasna. Sporočilo torej povzema škatlo z orodjem za vladovino prava, tako temu rečemo. Ne začenjamo od izničle. V zadnjih letih je bilo veliko narejeno z različnimi inštrumenti, ki jih imamo na voljo. Nekatere zadeve so horizontalne, imamo izvajanje sedmega člena. Vse skupaj se je začelo z uh, Polsko in eh, komisijo ter Evropskim parlamentom. Imamo tudi eh, okvir iz leta 2014, ki eh, je namenjen preprečevanju sistemskih tveganj za vladavino pravo in se povezuje spet z sedmim členom. Tu imamo konkretni primer eh, Polske eh, iz januarja 2016. Še zelo pomemben horizontalni element so kršitve. Prišlo je do jasnih kršitev evropskega prava. In tukaj se, smo eh, priča zanimivi sodni praksi Evropskega sodišča ki ugotavlja eh, pomen eh, vladavine prava za ohranjanje evropskega prava. In to je eh, ključni steber v tej dinamiki. Škatla z orodjem vključuje tudi sektorske inštrumente, ki zadevajo lahko države članice, razne mehanizme izuzetja v dveh državah članicah, imamo tudi različne politike in eh, predloge v okviru eh, večletnega finančnega okvirja, eh, kjer eh, se lahko sproži mehanizem, če pri, zaradi proračuna se proračunsko odzovemo na eh, možne nevarnosti oziroma eh, tveganja pri vladavini prava. Eh, Potem je tukaj še evropski semester, ki je lep primer, pa tudi uh, Justice School Board, uh, eh, ki je se s tem zelo tesno povezuje. Imamo pa tudi druga orodja, ki jih je komisija razvila, uh, za to, da jih uporabi, da eh, pomaga državam članicam, da izvajajo eh, vladavino pravo. Gre za strukturne reforme in strukturne sklade in ne nazadnje je tukaj še vprašanje eh, sosedstva in pridruževanja novih članic in v teh procesih je vladavina prava res neko sidro veliko načel uh, je upoštevanih strani komisije pri uh, tem, na tem področju. Uh, eh, sprvo je to uh, legitimen interes um, države članice kot cel, drž, Evropske unije kot celote in posameznih uh, držav članic za ustrezno delovanje vladavine prava. Potem je tukaj primarna odgovornost držav članic samih ki imajo tudi nacionalne inštrumente, ki jih pozivamo, da jih uporabijo, predno uporabijo evropsko eh, raven. Eh, potem je, gre za škatlo z orodjem, ki, iz katerega lahko države članice izbirajo. Eh, in v ta sistem je, so vključeni jasni cilji in cilj vsega skupaj ni sankcionirati, ampak najti rešitve za različne probleme. Vsi ti elementi so zasnovani tako, da nam lahko praktično pomagajo. Če povzamem trenutno stanje, kot prvo imamo vedno bolje še razumevanje vladavine prava in se razvija. In potem Eh, kot drugo se je ta sistem zelo razširil v zadnjih letih in tretjič še vedno moramo delati na izboljšavah zagotavljanja spoštovanja vladavine prava. To je še vedno naša naloga. Predal bi besedo eh, Manuelu, ki bo govoril o možnih korakih naprej. Hvala lepa. Res je, mi želimo podpreti ta proces in komisija je opisala nekaj morbitnih možnosti, kako bi to lahko dosegli in to je mogoče povzeti v treh stebrih. V prvem stebru govorimo o spodbujanju. Vprašanje je torej, kako bi spodbujali pravno državo. Vprašanje je tudi, kako bi podpirali širjenje znanja o standardih na področju pravne države. V preteklosti smo se naučili, da obstoječi evropski standardi niso dobro poznani na nacionalni ravni. Ne gre samo za standarde, ki niso poznani, gre tudi za poročila nadzornih organov. To še posebej velja za določene države, naprimer države Beneške komisije. Vprašanje je, kako spodbujati te standarde na nacionalni ravni. Nacionalni parlamenti imajo tukaj zelo pomembno vlogo. Potreben je tudi medparlamentarni dialog z nacionalnimi parlamenti. To je bila ena od zamisli v resoluciji, ki je bila sprejeta o temeljnih pravicah in pravni državi. V tem kontekstu se sklicujemo tudi na zamisel o medsebojnih pregledih. Določene države članice predlagajo tudi to. Pa tudi zamisel o izmenjavah med pravniki, sodniki in civilno družbo, zato da bi bolj širili znanje o standardih na področju pravne države, da vir informacij bi lahko bolje uporabili potem tudi na terenu. In kar zadeva podpiranje, želimo izpostaviti tudi sodelovanje z svetom Evrope. Vprašanje je, kako bi lahko okrepili to sodelovanje z svetom Evrope. Torej. Pa še en izziv, ki ga ne smemo podcenjevati, je kako bi lahko bolj komunicirali z splošno javnostjo. Novembra mislim, da je tukaj potekal seminar za mednarodno zbornico pravnikov, predvajali so tudi video posnetek o pravni državi in mislim, da je res pomembno, da komuniciramo z javnostjo. To ni pomembno samo za pravnike, ampak za vse. Drugi stebr morebitnih možnostih, zadeva preprečevanje. Izboljšati moramo zgodnje odkrivanje težav na področju pravne države, zato da se izognemo poglabljanju težav države članice, ki izvajajo reforme pravosodja, toživstva in podobnega morajo spoštovati evropske standarde na področju pravne države. Glavni izziv s tem pa je, kako razviti bolj podrobno in komparativno znanje in vednost o državah članicah. V sporočilu vabimo k razmisleku o tem, kako bi lahko razvili redni dialog z državami članicami. Razmisliti pa moramo tudi o tem, kako uporaba obstoječih orodij, naprimer semafor na področju pravosodja ali evropski semester, lahko uporabimo, da bi še bolj odgovarjali na izzive v zvezi s pravno državo. Tukaj želim spet izpostaviti pakt EU, ki ga predlaga Evropski parlament. še ena kategorija za razmislek je, kako bi lahko podprli države članice, ki izvajajo reforme, naprimer s pomočjo tehnične pomoči. Po naših izkušnjah se lahko države članice veliko naučijo druga od druge, naprimer s pomočjo programa za pomoč pri izvajanju strukturnih reform. Komisija je pomagala številnim državam, pri izvajanju pravosodne reforme. Pomagali smo jim tako, da smo povabili strokovnjake iz drugih držav članic, ki so že bile izvedle te reforme. Tretji stebr za razmislek je. zmožnost odzivanja ali zmožnost učinkovitega odgovora, če se dejansko pojavi pomankljivost tega problema, potem ni mogoče vedno rešiti z nacionalnimi mehanizmi. In, kako je povedal Timmermans, prvi podpredsednik komisije, je namen komisije ta, da bi izboljšali možnost delovanja na ravni EU. Izzivi na področju pravne države so raznoliki, zato morajo biti tudi naši odzivi prožni. In mi predlagamo več instrumentov. Nedavna sodna praksa v zvezi z neodvisnostjo sodstva je tukaj zelo pomembna. V sporočilo torej vabimo k razmisleku o tem, kako bi lahko ta potencial v celoti izkoristili in kako bi lahko širili vednost o tej sodni praksi na nacionalni ravni. Komisija predlaga tudi, da zaščitimo finančne interese EU pred pomankljivostmi na ravni pravne države v državah članicah. Komisija predlaga, da razmislimo tudi o okviru za pravno državo. Lahko bi imeli dialog in dialog pomaga pri reševanju določenih odprtih vprašanj z konkretnimi predlogi. Morda bi lahko razmislili o tem, kako bi okrepili izmenjavo informacij med parlamentom in svetom. Na koncu želim povedati, da se zahvaljujemo Evropskemu parlamentu in vašemu odboru za upravljeno delo. Mislim, da je jasno, da je pravna država skupna odgovornost vseh institucij in mislim, da moramo res delati skupaj. Hvala. Hvala. Res je zanimivo, da je to naša zadnja točka. O tem bo več govoril naslednji parlament. Ampak, kar zadeva bojevnike ali bojevnici za pravno državo, vsaj dve sta tukaj, ali sem uporabil pravo besedo. No, vsaj jaz tako vidim, da za pravno državo potrebujemo bojevnike. Zelo pomembno je, da slišimo od komisije, kako oni načrtujejo nadaljevanje dela v zvezi s tem. Tudi, če se nekateri ne boste vrnili. Sofi, lepo prosim, kratek pregled tega, potem pa še Judith, pa še Pirgit. Hvala, Klod, hvala gospodu Krabitu in gospodu Slizu. Karkoli bom zdaj rekla, ni namenjeno vama. Torej, veste, kaj prihaja. Sofiji, zadnji sestanek je, bodi prijazna, lepo prosim. Vem, da sta zavezana tej temi, zato torej ne želim kritizirati vaju. Ampak, če govorimo o bojevnikih, ampak raje bi, bi, bi govorili o gladiatorjih. Kje je glavni gladiator? Kje je gospod Timmermans? A bomo takole predstavili dediščino na področju pravne države? To naj bi bila vodilna pobuda. Kje pa je? In zakaj to predstavljamo v predzadnjem tednu mandata parlamenta, končni sklepi bodo predstavljeni junija. Ljudje bodo takrat delali na novem parlamentu. A je tako? Gospod Timermans zastavil te zadeve. Seveda ne govorim samo o gospodu Timermansu, ki je prvi podpredsednik komisije odgovoren za pravno državo, govorim tudi o gospodu Timermansu, vodilnem kandidatu za predsednika komisije. To je slab znak. In drugič, gospod Krabit je omenjal celoten spektrum drugega člena, ampak tega ni v naslovu. V naslovu se govori samo o pravni državi in posvečate se institucijam, pravosodju in tako naprej. Ampak mi v Evropskem parlamentu smo predlagali popovdni DRF, torej demokracija, pravna država in temeljne pravice. Vse, kar vključuje drugi člen. In vprašanje je tudi, kaj tukaj dodajamo, glede za pregled obstoječih instrumentov. No, prav, to smo že videli. Vključili ste tudi poziv k temu, da sami kaj doprinesemo, čeprav niste povedali kam, niste podali naslova, elektronskega naslova ali karkoli že. Jaz sem tukaj pripravila kopijo pakta DRF, morda lahko vi to potem posredujete gospodu Timermansu, kaj ti? Veliko tega, kar ste omenili vi, je že vključeno v naš predlog. Gospod Timermans je takrat rekel, tega ne potrebujemo, mi imamo celotno škatlo z orodjem, tega ne potrebujemo. No, očitno to ni bilo res, vidimo, kaj se dogaja na polskem, slovaškem, mačarskem, Romuniji in drugot sporočilo zdaj. Torej, imamo, ampak eh, komisija ima možnost sedmega člena, vendar ga zaenkrat ni želela sprožiti proti mačarski. Komisija, tudi to vem, aktivno sodeluje v programu pravic in vrednot in poskuša to omiliti. Komisija je tudi omilila sklad za pravdanje, in uh, s tem ste spodkopali prizadevanja parlamenta. Tudi pogojevanje v bistvu zmanjšuje vprašanje pravne države na tehnokratsko vprašanje. Ampak tukaj gre za politično odgovornost. Ne govorimo o strankarsko-politični pripadnosti, to je politična prednostna naloga. Gospod Timrmas bi to moral lani predstaviti pravočasno, ko je o tem prvič govoril na plenarnem zasedanju ali pa vse tukaj v Libe. Ne pa en teden pred koncem mandata. Vse sploh ne vem, kaj počne Timrmas, verjetno izvaja kampanjo. Ampak, če je to vse, kar nam lahko ponudi komisija, ne smemo biti presenečeni, kajti vse to dajemo zdaj v roke Beneški komisiji, proračunskim oblastem in sodišču. Jaz pa mislim, da bi morali imeti močan mehanizem, ki vključuje vse države članice, ki ni odvisen od posameznih incidentov, ampak ima ustrezne postopke, ki vključuje javno razpravo v nacionalnih parlamentih in tudi v Evropskem parlamentu, In vsaj kar zadeva časovnico, bi jaz Evropsko komisijo pozvala naj ne predstavi sklepov junija. Naj bo to vodilni politični projekt nove komisije. Predstavite ga po 1. novembru. Zdaj vsi Vemo, kako pomembna načela so pravna država, temeljne pravice in demokracija. Ne sme to postati samo birokratska vaja. To mora biti vodilni projekt naslednjega predsednika komisije. Hvala. Ja, zanimivo. Bomo videli, kaj se bo zgodilo novembra bomo videli, kaj meni ta kolega Judit. Hvala, predsednik. Svet je ta teden spet govoril o mačarski in polski, spet brez jasne časovnice, kaj je treba storiti. In prejšnji teden smo sklenili da pogajanja svetom o Evropskem javnem toživcu ne gredo nikamor. Ena država članica, država članica, ki predseduje svetu, je v bistvu za talko vzela celotno institucijo s tem, da diskreditira našo kandidatko. Govorila sem o svetu, vem, da je tukaj komisija, tega se dobro zavedam. Ampak v tem sporočilu ni nekega občutka, da je zadeva nujna in zadeve so nujne. Komisija bi lahko preprosto pokazala, da razume, da je to nujno, tako da bi dejansko odprli razpravo s parlamentom po poročilu Infeld, po predstavitvi in sprejetju poročila o paktu DRF. Ne gre za zakonodajno poročilo. Jaz pa mislim, da gre za zavlačevanje. Poskušate počakati do konca volitev, ko bodo zadeve drugačne. In to je problematično, kajti to počne prav svet. Mačari in Poljaki zavlačujejo, poskrbeti želijo, da ne bi bilo razprave v svetu do obdobja po volitvah, Romuni blokirajo EPPO. Komisija pa zdaj predstavlja to sporočilo, ki popušča. Popuščanja zdaj ne potrebujemo, zdaj moramo ukrepati. Evropski državljani bodo čez nekaj tednov glasovali in poskrbeti je treba, da bodo vsi vedeli, da zadeve jemljemo resno. Gospa Infeld je dejala, da ne smete tega imati osebno, jaz se s tem strinjam, ampak vseeno je jasno, da ne razumete, da je to nujno. Evropski parlament poskuša navezati stike z vami, razlagamo vam vedno znova, da ni samo Evropska komisija varohinje pogodb. Vse tri institucije si moramo za to prizadevati, ampak vi morate upraviti vlogo varohinje pogodb. Vsakeč, ko iščemo rešitve v okviru pravosodnega sistema, izgubljamo, zato ker se odmikamo od političnega odločanja. Komisija je leta 2003 pripravila izvrstno sporočilo, govorili ste takrat o spoštovanju in spodbujanju urednot, na katerih temelji Unija. V tem sporočilu je komisija pojasnila, da sedmi člen ni samo analiza pogodb, ampak je veliko več. Zadeva vse dogodke v državah članicah. Lepo bi bilo, če bi v svojem sporočilu to upoštevali in če bi dejansko predstavili predloge, kajti soglasno tega ne bomo rešili. Včeraj smo videli, da nizozemska tajna služba ni več pripravljena sodelovati z avstrijsko tajno službo, zato ker je del avstrijske vlade preblizu Rusom. To je velik problem na področju pravne države in moramo ukrepati. Hvala. Hvala lepa. Mandata je konec, ampak kar zadeva sedmi člen in mačarsko, ste nas že drugič potisnili ob rob. Morali bi dobiti svoje mesto v okviru sveta za splošne zadeve. Gre za naše pravice in mi jih ne moremo uporabljati in izvajati. Gre za vprašanje politične volje. Parlament je potisnjen ob rob, čeprav bi moral braniti pogodbo. Dobro, hvala. Hvala, predsednik, hvala, Klod in hvala vama, da ste zagotovili nek rezultat v zvezi s pravno državo. S tem se ukvarjamo že cel mandat. Na tem področju se pojavlja kar nekaj težav. na osnovi katerih smo lepo videli, kako se spodkopava pravna država. V to je vključenih vedno več držav članic in slišali smo že, da je za to kriv svet. Svetu je vedno manj mar za pravno državo. Strinjam se s tem, kar sta povedali kolegici, ampak jaz želim dodati tole. V naslednjem mandatu bi morali poskusiti ugotoviti, kako bi lahko poskrbeli, da bo obstala politična volja za spoštovanje zakonodaje. To zlasti velja za države članice in vlade, ki vedno bolj kršijo evropsko zakonodajo. Sveda poteka kar nekaj postopkov zaradi kršitev, sveda imamo tudi sodišče, ampak ali je to dovolj? Če uporabim primerjavo z verskim kodeksom ravnanja, včasih so se ljudje bali Boga, ampak zdaj več ne. Včasih so države članice čutile sram, če je kdo na nje kazal s prstom, češ da kršijo pravila. Zdaj pa ne več. Nekaterim državam članicam sploh ni mar za postopke zaradi kršitve. Sploh jim ni mar za sodbe sodišča. Zato moramo razmisliti o tem, kako bi lahko poskrbeli, da bodo ljudje spoštovali evropsko zakonodajo, kar zadeva sodbe sodišča, naprimer. To je ena stvar. In druga stvar je naslednja. V prejšnjem mandatu smo veliko govorili o šestem členu pogodbe o delovanju EU. Tam je zapisano, da mora Evropska unija sprejeti konvencijo o človekovih pravicah. Zdaj pa se o tem več ne govori. Zakaj? Imeli smo dialog na področju pravnih redov v zvezi z zaščito temeljnih pravic. Evropsko sodišče človekovih pravic v Strasburu, Evropsko sodišče v Luksemburgu sta imela dialog na tem področju, ampak jasno je bilo, da bo Evropska unija aktivna članica, aktivno sodelovala v Evropski konvenciji človekovih pravic. Potekal je proces, dobili smo tudi mnenje sodišča, ki določa standard. Sodišče je menilo, da ni mogoče nadaljevati, ne da bi spremenili sporazum, ki so ga sprejele vse institucije, tudi parlament je sprejel dejstvo, da bi morali sprejeti konvencijo človekovih pravic, ampak zdaj se o tem več ne govori. Zanima me, kaj se bo zgodilo s tem. Pa še nekaj. Kaj bomo storili za to, da dosežemo cilj iz šestega člena, da bo torej Evropska unija sprejela konvencijo o človekovih pravicah? Birgit, Hvala, Birgit. A, si želela spregovoriti? V bistvu ne, ampak nekaj želim dodati. Glavni problem ni Evropski parlament. Morda to ni niti komisija, čeprav bi si želela, da bi komisija bila bolj politično angažirana, ampak mislim, da je glavni problem v svetu. Posamezne države članice so krive, pa tudi svet kot institucija Evropske unije ni sposoben prevzeti odgovornosti za to, kar se dogaja. To je problem, ki ga bomo morali obravnavati tudi v naslednjem mandatu, kako bi lahko malce bolj nadzirali svet. Bolj moramo razumeti njihove postopke, kajti na koncu so oni tisti, ki vse blokirajo in ob tem, kar so povedali drugi kolegice in kolegi, mislim, da se moramo v začetku naslednjega mandata posvetiti temu, kaj se dogaja v svetu, kakšna institucija to je. Vprašanje je, ali je to sploh še evropska institucija ali pa je morda treba spremeniti pravila. Hvala, hvala za bo gospod Jurek. Eh, eh, hvala. Želel sem spregovoriti, zato ker ste nekateri omenili pravno državo, predvsem Klod. Jaz sem zato, da nadziramo pravno državo, tam, kjer lahko to storimo kot eh, evropski poslanci. Gre za nadzor izvrševanja sklepov sveta, delovanje komisije in tako naprej. Ampak eh, druge pa ne. Demokracija je nadzor nad oblastjo, ne pa nadzor oblasti. Gospa, Timmer, eh, gospa Infeld je kritizirala Timmermansa, zadeve niso tako slabe, on je zelo aktiven. V nedeljo je bil v Varšavi, bil je na shodu stranke Pomlad, to je levo-leva stranka, zelo je aktiven, to evropsko pobudo izkorišča za to, da predstavlja svoja stališča kot eh, vodilni kandidat socialistov. Mislim, da ni razlogov, da bi se bali, da je pasiven. Ampak, kar zadeva našo nalogo nadzora nad pravno državo, mislim, da je treba najprej spoštovati pogodbe. Juan Fernando je rekel, da moramo najti način za to, da bomo uveljavili svojo politično voljo. To je popolnoma nasprotju z načelom pravne države. Kajti, mislim, da moramo delati v okviru zakonodaje, v okviru pogodbe. To je pravna država. Če sedmi člen pogodbe določa, da samo v določenih izjemnih primerjih lahko razglasimo, da obstaja zatveganje za demokracijo v posamezni državi članici, je to bilo storjeno namenoma, zato da bi spoštovali raznovrstnost naših pravnih sistemov. Jaz sem zelo zaskrbljen nad stanjem pravne države v številnih evropskih državah. Naprimer, tudi na nizozemskem. Ampak mi smo skupnost in moramo se spoštovati. Skrbi me za vas. Za vas je to nekaj neumnega, ampak za mene je smrt osebe nekaj resnega. Gre za klinike, ki upravljajo splav. Življenje je pač neotuljiva pravica. Ne moremo predlagati uh, samomora, naprimer. ampak dobro, vi imate drugačno mnenje. Če smo neka skupnost, potem moramo vedeti, da se moramo spoštovati. Kajti Evropska unija nima naloge nadzirati držav. Gre za solidarnost in medsebojno pomoč. Mi bomo sicer nadzirali pravno državo v naslednjem mandatu, ampak upam, da bo parlament nadziral tudi sam sebe da bo nadziral tudi druge institucije. Mi moramo izvajati nadzor, ampak ne pa, da nadziramo demokratične odločitve državljanov. Hvala. Okay, did... Hvala. Sekretarjat sem prosil, da bi na koncu imeli civilno obrambo ali nekaj manj kontroverznega, ampak ne. Pravna država to je prava tema. To me spominja na seje o mačarski in polski in tako naprej. Potem pa še komisarjo, eh, kritiko komisarja vključimo v to. Tako je prav, to je libe. Kakorkoli že, to je za nas nekaj dobrega, to je avtentično. Zdaj pa bodo odgovorili naši kolegice in kolegi. Izvolite. Um, Najlepša hvala za besedo. Hvala tudi za vsa postavljena vprašanja. Besedilo sporočila komisije je okvirno, lahko se še marsikaj spremeni. Moram pa tudi povedati, da bomo same ideje v bližnji prihodnosti tudi konkretizirali. To je naš namen, tako da se bomo lahko bolj poglobljeno pogovarjali o vladavini prava in tudi sporočilo bo potem služilo svojemu namenu. pri komisiji smo bolj vojaki in ne bojevniki za človekove pravice. In kot navadni vojaki moramo poslušati ukaze, ne moramo biti tako usmerjeni v prihodnost. Vseeno pa vam lahko povem, da smo dobili in sedaj ustvarili določen zagon, ki ga je tudi treba ohraniti. Marsikaj smo se tudi naučili v zadnjem času mandatu. Razumemo, da so izzivi zelo obsežni in sedaj tudi razumemo bolje, kako jih lahko premostimo. Trenutna komisija se je res marsikaj naučila v zadnjem mandatu in še vedno se učimo. Govorili ste o stvari, preprečevanju, spodbujanju in odzivanju. Vse med sabo prepleteno in sam sem se tudi naučil naslednje. Če se hočemo učinkovito odzvati, moramo tudi dobro odzvati razumeti celotno zadevo in tudi že čisto na začetku oblažiti vse napetosti in potem se lahko tudi bolje odzovemo. Sem pa že dejal, da bo seveda sporočilo postalo bolj konkretno, marsikaj smo se naučili pri tej komisiji in pripričan sem, da se bo tudi naslednja komisija zelo potrudila in učila naprej. Toliko z moje strani. Glede tega občutka nujnosti in nepotrpežljivosti, lahko povem, da se strinjam z vami. Ampak to je tudi neka pozitivna energija za nas, ki jo lahko izrabimo. Moram pa povedati, da smo dosegli napredek v zadnjih letih, smo dosegli ogromno napredka. Jaz na to gledam zelo pozitivno. Sedaj imamo več pozitivne energije, ki jo bomo izrabili za okrepitev vladavine prava. Ja, pa res, da hočemo seveda hitreje ukrepati. Uh, ampak vladavina prava je skupna odgovornost. In s tem procesom razmisleka smo tudi poskrbeli za to, da bo odgovornost skupna. Ja, seveda, Evropska unija ima določene pristojnosti, pa tudi države članice, ustvariti pa moramo zagon, ki ga moramo potem tudi izkoristiti pa še nekaj o teh nujnih zadevah in o nujnosti. Mi smo ukrepali, ker pa smo se soočali z izrednimi, nujnimi razmerami. Postopek za kršitev za Polsko in Mačarsko smo sprožili, poleg tega je komisija predlagala tudi novo uredbo za zaščito evropskega proračuna glede splošnih pomankljivosti. To je nekaj novega in nekaj let nazaj. Marsikdo si spoh ne bi mogel misliti, da lahko komisija to predlaga, pa smo to storili in smo tudi dosegli določen napredek. Pogajanja so še vedno v teku, ampak to je tudi nek kamen, nek temelj za našo prihodnost. Pri tem mehanizmu pa moramo tudi upoštevati samo realnost, v kateri sedaj živimo. Lahko bomo seveda v prihodnosti vzpostavili nov mehanizem, ampak komisija mora okrepati sedaj in to smo tudi storili. Ko komisija ukrepa na področju vladavine prava, se seveda uskladi z vsemi komisarji na sestanku kolegija. Najlepša hvala. Sofi bo seveda kot običajno dobila zadnjo besedo. Tako pač potekajo stvari v našem odboru. Imam samo eno vprašanje. Zakaj ne, ne boste vzpostavili celovitega posvetovanja? To ste storili za druga vprašanja. Zakaj komisija noče sprožiti posvetovalnega postopka, v katerem lahko sodelujejo vsi nevladne organizacije, akademiki, vsi deležniki. Zakaj nimamo takšnega posvetovanja? Jaz tega res ne razumem. I mean, um, it is a, it is an open... Sevi postopek je odprt v običajnem posvetu. No, moram povedati, da se tukaj odločitve ne sklepajo na ravni kolegija, pri tem sporočilu pa seveda sodelujemo z številnimi organizacijami in jih tudi spodbujamo, da nam malo pomagajo, da nam posredujejo svoje zamisli. Dobro, ampak mene zanima dejanski posvet, ki bo objavljen, ki bo pregleden, ker je za postopek z določenim načrtom, programom, to, kar je pač storila komisija tudi na področju drugih zadev. Dobro, to je retorično vprašanje. S tem bomo tudi zaključili. Sem bi se rad zahvalil predstavnikom komisije, kolegi točka podrazno. Nič, tudi naslednjega sestanka ne bomo imeli. Posrkala nas bo črna luknja, to pa je tudi naš naslednji mandat. Ampak vseeno vas bom videl naslednji teden. In res sem vesel, da se bomo ponovno videli, kaj ti to ni bilo načrtovano. Se pravi, ni še vsega konec. Najlepša hvala. Снимай, снимай. Снимай. Снимай. И то будет.